Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Zelo zanimiva razprava je bila to, ki jo sedaj končujemo. Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje, ki se nanaša na zavajajoče poslovne imenike. Začnemo pa z avtorem vprašanja, gospodom Busotilom, dve minuti in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Pred dvema letoma in pol sem na plenarnem zasedanju predstavil poročilo o zavajajočih poslovnih imenikih. Sporočilo, ki ga je poslal ta parlament, je bilo zelo jasno. Namreč, da obstaja resen problem zaradi goljufivih praks, ki se nanašajo na zavajajoče poslovne imenike. Na deset tisoč eh, majhnih podjetij, prostovoljnih organizacij in dobrodelnih organizacij je postalo žrtov to vrstni goljufivih praks. Takrat smo rekli, da potrebujemo usklejen pristop, zato da bi enkrat za vselej prekinili takšne zavajajoče prakse. Dve leti in pol kasneje pa smo nažalost ponovno na plenarnem zasedanju in razpravljamo o isti temi. Zakaj? Zato, ker ni prišlo do nobenega napredka v boju proti zavajojočim poslovnim imenikom. Takšno stanje ni sprejemljivo. Kolegice in kolege, naj vas še enkrat spomnim, o čem govorimo. Govorimo o tem, da zavajajoči poslovni imeniki pošljajo obrazec, na katerem naj bi ljudje samo navedli osebne podatke ali poslovne podatke, jih posodobili v zameno pa naj bi bili brezplačno navedeni v poslovnem imeniku. Na prvi pogled nihče ne opazi, da bi za izpolnjevanje takšnega obrazca morali karkoli plačati. Vendar, ko se enkrat ta obrazec odda, žrtve prejmejo pismo, v katerem se zahteva tisoč evrov letnega plačila tri leta zapored če se to plačilo ne izvrši, potem se ti zavajajoči poslovni imeniki lotijo pravzaprav nadlegovanja po telefonu, grožnje se pojavljajo, isterjevalci tečejo za vami, grozijo vam sodnimi postopki in tako naprej. To so nezakonite taktike, ki se dogajajo pred našimi očmi, pred očmi in nosovi organov v državah članicah, ki se zavedajo, da to vrstne prakse obstajajo in kljub vsemu niso storile ničesar za to, da bi se to preprečilo. EU Business Services, World Business Directory, Expo Guide, DID, DAD so samo nekateri izmed teh imenikov, ki delujejo neomejeno. Gospa predsedujoča, komisija je že povedala, da so to vrstne zavajojoče in golofive prakse v nasprotju zakonodajo Evropske unije, vendar komisija ni storila dovolj za to, da bi jih zaustavila. Zato smo danes tudi tu. Hvala. Žutil. Hvala lepa, gospod Busutil. Sedaj pa še druga avtorica vprašanja, gospa Korhola, za dve minuti in pol. Dear dear Spoštovana gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Ogromno pritožb je bilo vloženih zaradi goljofivih praks zavajajočih poslovnih imenikov. Zavajajoči poslovni imeniki povzročajo finančno škodo malim podjetjem in jim tudi grozijo. Od leta 2003 do sredine 2008 smo zabeležili 14 tisoč pritožb. Še vedno prejemamo na stotine pisem strani novih žrtev. Skušamo seveda opredeliti to vrstne dejavnosti, to pa izpodkopava delovanje notranjega trga. Zavajajoče goljufive prakse so seveda nedovoljene tudi skladno z določbami v direktivi o zavajajočem primarjalnem oglaševanju. Ne okljub temu, da imamo na voljo direktivo, še nismo preprečili to vrstnih praks. Odbor IMKO je pristojen za to področje, zato smo skupaj z nizozemskimi organi začeli izvajati pobudo zoper goljofivih praksam zavajajočih poslovnih imenikov na nizozemskem. Nizozemski organi so povedali, da državljane skrbi predvsem to, kaj se dogaja na nacionalni ravni. Glede na to, da je ta problem čezmejen, bi morali vzpostaviti večje sodelovanje med državami članicami pri samem izvrševanju. To je ključnega pomena, če želimo prekiniti in zaustaviti goljofive prakse. Tudi komisija bi lahko zauzela bolj aktivno vlogo, lahko bi sodelovala z državami članicami tudi pri čezmejnem izvrševanju, lahko bi uporabili evropske mreže, preko katerih bi poenostavili sodelovanje med državami članicami. Večji podarek bi morali dati učinkovitim preprečevalnim ukrepom v državah članicah, zato da bi zavajoči poslovni imeniki prenehali s poslovanjem, tisti, ki vodijo takšne poslovne imenike, pa bi morali biti kaznovani. Poleg tega bi morali razmisliti o tem, da bi direktivo o zavajočem in primarjalnem oglaševanju razširili na več področji, tudi na področje odnosov med podjetji in potrošniki, med potrošniki in konkurenti na tak način bi vse goljufive prakse B2B v maloprodajnem sektorju lahko bile zaustavljene. Mislim pa, da so zavajoče in goljofive prakse nekaj, kar so upada. Mislim, da bi morali izboljšati tudi dostop do informacij, povečati bi morali osveščenost, predvsem pa bi morali zagotoviti tudi ustrezne pritožbene postopke. Komisarja pa sprašujem, kateri so tisti ključni dejavniki, ki ovirajo organe na nacionalni ravni pri izvrševanju te direktive, tudi čezmejno. Zanima me, kaj boste storili z oprezavajoče poslovne menike. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Oettinger v imenu komisije. Izvolite. izpostavil. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci. Komisija se strinja s pomisleki in kritično analizo Evropskega parlamenta. Obstajajo zavezajoče prakse poslovnih imenikov in drugih eh, podjetij, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo. To ugotavlja tudi komisija. Pred eh, tremi leti smo opravili anketo, prišli smo do tisoče odgovorov in ugotovili, da gre pravzaprav samo za vrh ledene gore. Število prizadetih je lahko bistveno večje, kakor ugotavljamo. Kolegica Redingova sedaj zbira svoje podatke, da bi še enkrat ocenili razsežnost eh, tega problema. Podariti želim, da so te prakse nekaj, kar je direktiva 1475 skozi 2006, ki se nanaša na uh, zavajajoče in primerjalno oglaševanje, že poskušala preprečiti. Torej, to je z določbami direktive in nacionalnimi zakodaljami prepovedano. Ampak obstajajo nekatere goljofive čezmejne prakse in zelo da, težko je te primere kazansko tudi preganjati. Kolegica Redingova načrtuje lotiti se tega problema. Do konca letos bomo pripravili sporočilo o stanju prenašanja obstoječe direktive o zavajočem in primerjalnem oglaševanju v nacionalno zakonodajo in tudi o tem, kako bi lahko Eh, opravili revizijo te direktive, če bo to potrebno. Izboljšali bomo direktivo na podlagi praktičnih izkušenj. Komisarka Redingova tukaj namerava sodelovati z nacionalnimi oblastmi, tudi ko gre za kazenski pregon v čezmejnih primerjih. Predlagala bo, da bodo državljane in podjetja bolje ozavestili v državah članicah o teh goljofivih praksah. Na ta način bomo pač eh, poskušali izboljšati situacijo. Direktiva iz leta 2006 se je bila prenešena vse države članice. Kljub temu pa, eh, ker pripravlja to sporočilo, komisija poziva eh, države članice, da pripravijo ustrezna poročila o delovanju te Eh, direktive. Konec maja je komisija organizirala konferenco s, z državami članicami in eh, ustreznimi strokovnjaki. Na tej konferenci smo se pogovarjali o tem, kako se boriti proti goljufivim praksam poslovnih in zavajočih eh, poslovnih imenikov v čezmejnih primerih. Na konferenci je bilo ugotovljeno, da morajo države članice in njihovi organi bolj odločno ukrepati in sporočilo kolegice Redingove bo tudi to povdarilo ob koncu letošnjega leta. Lahko vam zagotovim, da je to zelo pereča tema tudi za Evropsko komisijo, zato nameravamo čim prej ustrezno ukrepati. Prizadeti morajo biti vključeni v pripravo tega eh, mnenja komisije, tudi eh, rezultate konference in javnih posvetovanj bomo v tem mnenju vključili. To bo potem odločilno pri vprašanju, ali želi komisija sprejeti dodatne ukrepe, ko gre za preprečevanje čezmejnih eh, primerov te vrste. Hvala tudi za vašo odločno podporo v tem primeru. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. Kot vidite, že precej zamujamo, zato vas res lepo prosim, da ne prekoračite dotaljenega časa za govor. Sicer vas bom prekinila. Čakajo nas tudi glasovanja, poleg tega danes poslanke in poslanci potujejo, tako da lepo vas prosim. Naslednji je gospod Papa Nikolao v imenu Evropske ljudske stranke za minuto in pol. Hvala. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, samo strinjamo se lahko s tem, kar ste sami povedali. Naj vam opišem težave, s katerimi se soočajo grški državljani, ki so bili žrtve zavajajočega oglaševanja. Na voljo imamo dokument, ki ga naprimer pošlje ena od teh družb, ena od teh podjetij in v tem formularju piše, da je posodobitev podatkov brezplačna. Čisto na vrhu dokumenta to piše. Tako da državljan prebere ta dokument, izpolni obrazec, dopolni podatke, obrazec pošlje. Čisto ob koncu tega dokumenta pa z majhnimi črkami piše, da je za to treba plačati 1000 evrov, kot je že povedal gospod Busutil. Potem preteče kar nekaj časa, pravni zastopnik v okviru tega poslovnega imenika potem pripravi sklep, v katerem piše, da je treba plačati več tisoč evrov, namreč plačati je treba tudi obresti, plačati je treba tudi za pravno pomoč, ki jo ponudi poslovni imenik in tako naprej. Gospod komisar, vemo, da obstaja nek pravni okvir, ampak zanima me, ali so države članice ustrezno prenesle vse direktive, ali jih ustrezno izvajajo. Uh, Zdi se mi, da bi se s tem problemom morali čim hitreje soočiti. Svojim državljanom bi morali stati ob strani, pomagati bi morali pri reševanju težav, ki jih imajo. Državljani morajo vedeti, da nismo oddaljeni od njih, da se ne ukvarjamo izključno z evropskimi vprašanji, temveč jim stojimo ob strani tudi dan za dnem. Čim hitreje je treba rešiti ta problem. Hvala. Najlepša hvala, gospod Benjo, v eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Zavajajoči poslovni imeniki ne samo, da zavajajo, temveč izvajajo tudi goljofive prakse. Gre za ljudi, ki lažejo, ki skušajo pritegniti druge državljane in druga podjetja z zavajajočim oglaševanjem. In če se ta oseba na račun takšnega delovanja bogati, potem moramo to preprečiti obstajajo torej zavajajoči poslovni imeniki in direktiva o zavajajočem primerjalnem oglaševanju prepoveduje to vrstne poslovne imenike. Torej ne potrebujemo nove zakonodaje, temveč bi se morali osredotočiti na uresničevanje že obstoječe zakonodaje. Problem pa je v tem, da je to vprašanje čezmejno. Mala in srednje velika podjetja ali posamezni podjetniki se ne morejo sami ubraniti zato ker je postopek enostavno predrag. Gospod komisar, zanima me, ali bi lahko začeli izvajati kampanjo, ki bi osvestila vse posameznike. Hvala lepa, gospa Harkin. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Dve minuti in pol, če se ne motim, imam na voljo. Dobro. Gospod komisar, v zadnjih letih sem se srečala s številnimi irskimi državljani, ki so postali žrtve zavajočih poslovnih imenik. Srečala sem se s tajnico v službi, ki je plačala več kot 2000 evrov, zato ker si šola ni mogla privoščiti, da bi to plačati. Ona se je čutila odgovorna, zato ker je izpolnila ta obrazac. Počutila se je tudi precej bedasto, ker ni morala verjeti, da je lahko kdo tako neumen, da bi ravnal tako, kot je sama ravnala. Ni pa vedela, da se to ljudem dogaja vse čas. Potem je tu še gospa, katere mož je bil voznik taksija. Uprila je obrazec, na katerem je bilo nekaj napak, menila je, da bo samo popravila te napake, obrazec poslala nazaj in potem je v naslednjih dveh letih prejemala grozeča pisma. Ta gospa je bila pravzaprav terorizirana zaradi teh pisem. Strah jo je bilo odpreti pismo ali pa odpreti celo poštarju. Rekla sem ji, da če bi bila sama na njenem mestu, ne bi plačala, nisem ji mogla reči, ne plačate. In to, da sem ji rekla, da sama ne bi plačala, je najboljši na svet, kar sem ji ga lahko dala. Veliko primerov obstaja, seznanjeni ste z njimi, državljani pričakujejo, da jih bo evropska zakonodaja zaščitila. Zato državljani ne morejo razumeti, zakaj jih evropska zakonodaja ne ščiti v tem primeru. Tu obstaja dvoumnost sama sem državljanom rekla, da verjamem, da so zaščiteni in zavarovani, da jim pa tega ne morem jamčiti. Čeprav razumem, je bilo eno od zavajočih poslovnih imenikov obsojeno v Španiji, ampak kaj je storil ta poslovni imenik? Preselil je svoj sedež v drugo regijo in tam posluje naprej. Državljani niso prepričani o tem, kako pravni sistemi delujejo v drugih državah. Verjamejo pa, da bodo zaščiteni v svoji državi, ne vedo pa, kaj se dogaja v drugi državi članici. Enako velja tudi v primeru, ko ta, ti zavajajoči poslovni meniki preselijo svoj sedež izven Evropske unije. Dobro je, da se komisija strinja z našimi pomisleki, da deli naše skrbi. Dobro je, da spodbujate sodelovanje med državami članicami, da se ukvarjate čez menjimi vprašanji, da skušate osvestiti državljane. Gospod komisar, že dolgo časa se ukvarjamo s tem vprašanjem. Evropske državljani tudi vidijo, da zakonodaja vpliva na njihovo vsakodnevno življenje. Ne razumejo pa, zakaj niso zaščiteni pred zavajočimi poslovnimi imeniki. Tako da, gospod komisar, to je nujno vprašanje, to pomeni, da se moramo z njim lotiti takoj. Hvala. Hvala lepa, gospod Harkin. Sedaj pa v imenu skupine ECR, gospod Stevenson, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Popolnoma se strinjam s tem, kar je ravno kar povedala gospa Harkin. Tudi v mojem volilnem okrožju na Škotskem so starejše osebe, tiste osebe, ki vodijo bed and breakfaste, ki vodijo naprimer manjše turistične objekte, postanejo žrtev takšnih poslovnih imenikov, ko zaradi zavajajočega in primerjalnega oglaševanja prejmejo račune v vrednosti več tisoč evrov. Ti starejši ljudje se seveda bojijo to vrstnih pisem, zato ker naj bi jih pošiljali pravni zastopniki v posameznih podjetjih. Ti poslovni imeniki pravzaprav posredujejo identiteto teh oseb, naslove, zato moramo te poslovne imenike sodno preganjati, jih zapreti, prekiniti njihovo delovanje in zaščititi državljane. Kadarkoli se name obrne kdo iz mojega volilnega okrožja, kaj naj stori, mu povem, da naj podjetje obvesti oziroma poslovni menik obvesti o tem, da naj se vsa nadaljna korespondenca posreduje meni. Mislim, da bi morali vse te, ki vodijo zavajoče poslovne menike, zapreti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Taylor v imenu skupine zelenih. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mislim, da moramo to vprašanje ne mudoma rešiti. Sicer imamo na voljo direktivo z leta 2006, ampak jasno je, da ne deluje tako, kot bi morala. Zavajajoči poslovni imeniki skušajo samo nezakonito delovati in vključiti v svoje mreže večje število organizacij in ljudi. Mislim, da ti poslovni imeniki oškodujajo tudi podjetja, ki imajo omejen proračun. Pravzaprav uporabljajo taktike, ki jih uporabljajo razni nasilneži in tisti, ki izseljujejo posameznike in jim grozijo. Mislim, da je ta ponudba vse preveč optimistična in predobra, vsaj tako se zdi tem osebam, ko prejmejo pisma. In ponovadi to tudi drži, zato bi morali zavajoče poslovne imenike ukiniti. V tej resoluciji se mi zdi, se lotevamo pravega vprašanja. Mislim, da je bilo vprašanje vloženo pravočasno in komisija je tista, ki bi morala poskrbeti za to, da so države članice ustrezno izvajale to direktivo. Hvala. Clark, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Clark v imenu skupine EFT. Eno minuto. Hvala lepa. Poslovni imenik je še vedno izvajal svoje dejavnosti. Leta 2008 v Združenem kraljestvu je začela veljati zakonodaja na tem področju. Prepovedujejo uporabo majhnega tiska v vsakem dokumentu, zato da bi zakrili dejanske stroške. Urad za pošteno trgovanje lahko sedaj posreduje proti drž družbam v Združenem kraljestvu, ampak problem je, da nima pristojnosti za goljofljive prakse iz drugih držav članic, zato se težave nadaljujejo in tudi sam še vedno prejemam pritožbe. In še nekaj zelo pomembno. Izvajajo sicer svoje dejavnosti, zanima pa me, zakaj moja vlada ne more preprečiti goljofljivih praks iz Evrope. Odgovor je, zaradi te neuporabne Evropske unije, ki je uničila meje, svobodno premikanje, svobodno gibanje ljudi in blaga, zagotavljam dobro krinko za goljufe in za tihotapce, tako da lahko goljufi še naprej izvajo svoje dejavnosti. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo še na preostale govornike. Najprej gospod Bulon za minuto in pol. Gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. S številkami lahko povzamemo trenutno situacijo. 400 prošen smo prejeli v odbor za peticijo. Tisoč evrov je bilo treba plačati v roku treh let za pogodbe, ki jih nismo želeli podpisati. Ta problem prizadane več kot 50 tisoč podjetij in posameznikov. Tu ne gre samo za goljufanje, temveč gre tudi za to, da se osebe lotevajo tveganih dejanj. To vrstni poslovni imeniki škodujejo gospodarstvu. Mislim, da bi morali preprečiti goljofive prakse in pomagati državljanom, ki nimajo na voljo finančnih ali drugih virov, da bi se zopr ta problem borili. Mislim, da bi morali najprej poskrbeti za to, da se ukine vse goljofive prakse, ki škodujo našemu gospodarstvu. Direktivo o zavajočem in premerevalnem oglaševanju bi morala imeti širše področje delovanja, prav zaradi tega, ker se preko oglaševanja lahko goljufa na mnoge načine omenjate tudi črn seznam, na katerem bi lahko navedli vse takšne poslovne imenike. Mislim, da bi morali imeti na voljo enostavne, učinkovite instrumente, s katerimi bi preprečevali to vrstno delovanje. Predvsem pa bi morali strogo kaznovati vse tiste, ki izvajo goljufivo prakso. Namreč ti goljufi imajo vse prevelik dobiček. Mislim, da bi morali biti to zadevno bolj strogi. Hvala. Najlepša hvala, gospa Gebhardt, za minuto. Hvala, gospod komisar. Evropska komisija je zaskrbljena in deli zaskrbljenost Evropskega parlamenta. Ja, zveni lepo, ampak že leta opozarjamo na to, da bi morala končno komisija začeti ukrepati na tem področju. Gospod Busutil ima prav. Odbor IMKO je že v zadnjem sklicu Evropskega parlamenta vedno znova povdarjal, pa dajte že nekaj narediti, da bomo pomagali našim ljudem, pa še vedno imamo ta problem. Mnogo zavajajočih eh, praks, Eh, prizadene zlasti majhna in srednje velika podjetja. Majhna podjetja enostavno nima ne denarja, ne znanja, da bi se zoprstavila. Prejšnji teden sem dobila pismo nekoga, eh, ki je samostojni podjetnik in me opozoril na to, da ne ve, kaj naj stori. Končno moramo državljanom dati eh, možnost, da jih odrešimo tega problema, ki se vleče že leta in leta. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Štiler, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Veliko zavojočih družb poskuša goljofati mala podjetja. Te goljofije ne škodijo samo malim podjetjem, ki jim grozijo, jih izsiljujejo in jih prisiljujejo v plačila za storitve, ki naj bi bile brezplačne. Evropska unija mora tukaj pomagati mantra Evropske komisije vendarle je, da je treba najprej pomisliti na majhne. Številne kolegice in kolegi so že opozorili na to, da se to dogaja že več let, pa še vedno niso bili sprejeti konkretni ukrepi. Zanima me, zakaj ne. Poslušamo o storitvah, o sestankih, o sejah in konferencah, ampak mislim, da tu potrebujemo dejanja, ne pa besede. Če pravimo, da bomo le počakali do konca tega leta in še nekaj let, potem je to nekoliko prepozno. Okrepati moramo sedaj, glede na to, kakšne so te goljofije in glede na to, da se to dogaja čez meje nacionalnih držav. Me zanima, ali bo komisija pomagala malim srednjim podjetjem pri boju proti tem goljofijam. Te goljofije se bodo nadaljevale, dokler komisija ne bo strogo ukrepala. Hvala. E, ja, e, Najlepša hvala. Gospod Prender, gospa Prendergast. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, Evropski parlament je sprejel že več sto pritožb zaradi poslovnih imenikov, ki zavajajo male in srednje podjetja. Male in srednje podjetja so v težkih finančnih težavah, zato si ne morejo privoščiti odvetnikov ali pravnikov, da bi se borili proti njim. Te žrtve so ponovadi v drugi državi članici kot poslovni imeniki, zaradi tega se pojavijo tudi pravne težave, kajti ne poznajo pravnega sistema v drugih državah članicah. Seveda zavajajoči poslovni imeniki igrajo pravno to karto. Komisija je sicer navedla, da je direktiva o zavajajočem in premijalnem oglaševanju takšna, da prepoveduje delovanje zavajajočih poslovnih imenikov, vendar moramo preučiti tudi prenos te direktive v zakonodajo držav članic, kajti pojasniti moramo, ali so vsi državljani Evropske unije enako zaščiteni. Dejstvo, da so države članice prenesle to direktivo, ne pomeni, da so ti ukrepi vseobsegajoči ali skladni drug z drugim. Hvala.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 Na eni strani sicer imamo direktivo, na drugi strani pa tudi uredbo, ki se nanaša na sodelovanje med državami članicami. Torej, dve področji sta, kjer delujejo to, deluje to vrstne zvojoči poslovni meniki. Gospod komisar, parlament vas poziva, da ukrepate in da ukrepate hitro. Čas je namreč denar. Kolegice in kolegi so to že povedali. Najmanj tri leta so že minila. Tri leta, v okviru katerih so vse te osebe, ti goljufi, kot so jih kolegice in kolegi imenovali in s njimi se strinjam, zavajali male in srednje velika podjetja. Ta podjetja pa so pravzaprav samo bistvo evropskega gospodarstva, tako da ukrepajte in ukrepajte hitro. Hvala. Hvala lepa, da ste bili tako hitri, Tarabel, gospod Tarabela. Gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Res je nujno najprej treba preveriti, ali bi direktivo o zvočnem primerjalnem oglaševanju ustrezno prenešena v država članice. Poleg tega bi morali preučiti tudi druge temeljne vidike, ki se nanašajo na to problematiko in to čim hitreje. Uh, Namreč lahko bi prišlo tudi do drugih oblik čezmejnih goljufij. Najprej, informacije, ki bi jih morali vnaprej posredovati strani komisije državam članicam, dr državljanom in tudi organizacijam. S tem bi preprečili goljufije. Druga zadeva. Žrtve bi morali imeti možnost kolektivnih pritožb, zato da bi uveljavili svoje interese. To no, čakamo že 20 let. Tretjič, pogovarjamo se o tem, da bi predvideli ustrezne določbe za alternativno reševanje sporov. V okviru tega mehanizma bi morali reševati tudi to vrstne goljofije. Upam, da bo komisija čim hitreje oklepala v zvezi s tem. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj prehajamo na postopek HDI. Gre za zelo zanimivo temo, zato se vas je veliko prijavilo k besedi. Žal vsem ne moremo dati besede, samo petim bom lahko dala besedo v okviru tega postopka Catch the Eye. Gospod Kelly, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Situacija je točno takšna, kakršno so narisali naši kolegi tudi v mojem volilnem okrožju v Korku, to velja. European City Guide je zavajajoč poslovni imenik, ki poskuša zavesti čim več podjetij tam ne glede na to, da raz, koliko razumem, jim je više sodišče v Kataloniji prepovedalo delovanje in da je tudi belgijsko sodišče in da so tudi v Združenem kraljestvu spoznali ta poslovni menik za krivega, goljofijih goljofivih praks, še vedno izvaja svoje poslovanje. To ni dovolj. Dvigniti moramo zavest med sami podjetji v Evropski uniji. Vsi morajo biti zelo pozorni za to, da ne bodo postali žrtve teh zavajajočih poslovnih imenikov. Prav tako pa moramo poskrbeti, da bomo pripravili zakonodajo, ki bo zagotovila, da ko se znajdejo pred sodiščem, morajo prenehati z delovanjem ali pa jih bomo postavili za zapahe. Hvala.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 plačati morajo zelo velike vsote denarja. Te dejavnosti se izvajajo čezmejno ali pa iz tretjih držav. Mislim, da potrebujemo jasno vse evropsko rešitev. Ne glede na prizadevanja Evropskega parlamenta, Evropska komisija še vedno ni ukrepala. Sem poročevalka v senci in kot poročevalka v senci sem predlagala več konkretnih rešitev. Dobro bi bilo, če bi Evropska komisija zavajajoče poslovne menike postavila na črni seznam. Potrebujemo robustno zakonodajno rešitev na ravni Evropske unije in potrebujemo jo sedaj. Pozivam komisijo, da ukrepa pospešeno. Mislim, da to naše državljane zelo veliko stane, prav tako pa bi morali vključiti Evropol. Hvala. Gospa Sanflova, eno minuto. Slovo. Eh, nekalé praktiky některých takzvaných katalogů. Hvala lepa. Zavajajoče poslovne prakse določenih imenikov so še vedno problem. Izogibajo se zakonu in se zanašajo na slabo izvrševanje. Številna podjetja se ne obrnejo na sodišče, vseeno pa smo že večkrat slišali tudi absurdne sodbe, ki se nanašajo samo na postopke in tako naprej. Goljufi se zanašajo na slabo pravno ozaveščenost svojih žrtev in tudi na premajhno odločenost. S tem si zagotovijo, da ostanejo nekaznovani. Paradoksalno je, da goljufi uživajo boljšo zaščito kot žrtve, zato se komisija lahko vpraša, kako države članice izvajajo direktivo o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju. Mislim, da problema ne bomo mogli rešiti, če države članice ne bodo aktivno vključene v to. Drugače bo število peticij vedno večje. Hvala. Hvala, gospod Švab, eno minuto. Gospod komisar, predsedujoča. Majhna in srednje velika podjetja moramo dokončno osvoboditi teh uh, zavajajočih poslovnih eh, imenikov, ki jih nenehno nadlegujejo. Gospod komisar, prav imate, ko povdarjate, da direktiva 1475 iz 2006 predstavlja pravno podlago, vendar očitno nekatere države članice tega niso prenesle ustrezno v svojo zakonodajo. Zato mislim, da bi tiste države, ki so to ustrezno naredile, morale pomagati eh, tistim, ki tega niso ustrezno naredile, zlasti pri čezmenih primerjih. Tako da bomo čim prej načrtno delovali in rešili ta problem. Problem ne obstaja na evropski ravni, temveč na ravni posameznih držav članic in ustrezno temu je treba ukrepati. Hvala. anuarele profesionale reprezintă una dintre cele mai utilizate. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Poslovni imenik je pravzaprav ena od najbolj uporabljenih oblik ugotavljanja, kaj vse se dogaja na poslovnem področju. Med evropskimi državljani naj bi ti imeniki uživali zaupanje, vendar številni profesionalni goljufi škodujejo državljanom, ki skušajo uporabljati poslovne imenike. Mislim, da bi morali te goljufe zaustaviti, to pa lahko dosežemo samo, če bomo ustrezno izvali direktivo o zvajajočem in primarjalnem oglaševanju. Vse države članice te direktive še niso prenese, zato žrtve tudi ne morejo dobiti oškodnine za škodo, ki so jo utrpele. Mislim, da bi morali v Evropski uniji zagotoviti ustrezna sredstva in instrumente za boj proti temu pojavu. Poleg tega bi bilo treba dopolniti zakonodajo skupnosti na tem področju, zato da bi prekinili delovanje zavajajočih poslovnih imenikov. Hvala. Gospod Hafner je prosil že prej za besedo, zato mu moram kot čestemu še dati besedo sedaj. Predsedujoča komisar, kolegice in kolegi, videti je, da gre za evropski problem. Vsi, ki prehajamo iz različnih držav članic, poznamo takšne primere. Sam imam celo goro takšnih primerov na svoji delovni mizi. In moram reči, da je problem tudi v tem, da o tem razpravljamo že dolgo časa. Imamo uh, direktivo iz leta 2006, v odboru za peticije smo leta 2008 o tem razpravljali, tudi na plenarnem zasedanju, ampak problem je postal še večji. Gospod Oettinger, prisluhnil sem vam na začetku te razprave. Imam vtis, da je problem verjetno v tem, da ima novi komisar nove možnosti ukrepanja. Morda je to na prvi pogled majhen problem, ampak gre za to, da so žrtve majhna, srednje velika podjetja, obrtniki, družinska podjetja in tako naprej. In če ne bomo v vseh državah članicah odpravili te goljofive prakse, če ne bomo enotno in učinkovito eh, izvajali direktive v vseh državah članicah, bo ta škoda vedno znova nastajala. Hvala, s tem smo prišli do konca razprave se strani poslank in poslancev. Sedaj pa, gospod komisar, ponovno dajem vam besedo. Hvala, predsednik. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, poslanke, poslanci. Hvaležen sem vam za široko in enotno predstavitev tega problema, ki ga vi kot angažirani eh, poslanci oziroma poslanke hočete odpraviti. Konec letošnjega leta sem rekel, da bo komisija pripravila celovito mnenje o tem, kako se izvaja direktiva v okviru nacionalne zakonodaje in razmislili bomo tudi o reviziji te direktive. Kaj ugotavljamo? Prvič, direktiva iz leta 2006 je prenešena v vseh državah članicah. Torej ne gre za problem prenosa v nacionalno zakonodajo, ampak pri čezmenih primerih, zato ker ne obstaja vedno optimalno no, sodelovanje med državami članicami, torej pri teh čezmenih primerih enostavno uh, ne uporablja države članice zakonodaje. Potem kazenski pregon. To je seveda stvar držav članic, tako kar zadeva eh, materialno pravo, pa tudi kar zadeva samo, sam kazenski pregon se strani državnih tožilstev in drugih organov kazenskega pregona. Tretjič, sedaj prehajam k bistvu problema. Direktiva iz leta 2006 obsebuje, vsebuje nezakonite in goljofive prakse in sicer, ko gre za podjetja in uh, njihovo sodelovanje za potrošniki, ne pa za sodelovanje podjetij med, sa, med seboj, torej business to business. Gre torej, torej za zaščito Eh, državljanov in potrošnikov na podlagi te direktive. Ne gre pa tukaj za zaščito obrtnikov, eh, samostojnih podjetnikov, majhnih, srednje velikih podjetij pred eh, delovanjem teh goljofivih podjetij. Ampak ravno to, da bi morali razširiti področje uporabe direktive tudi na poslovanje med podjetji samimi, torej v preteklosti je to razširitev večina držav članic enostavno zavrnila. Torej, zavestno so takrat države članice podprle ureditev na evropski ravni, ko gre za goljofive prakse, ki prizadevajo fizične osebe, torej državljane in potrošnike, ne pa majhna podjetja. Torej sedaj prak iz prakse izhajajoče pritožbe se nanašajo na tisto, česar države članice takrat niso hotele urediti v direktivi. Torej, direktiva je takrat bila vse evropski projekt in takrat je že komisija poudarjala, da je treba vključiti še druga področja uporabe, sicer ne bo koristila ta direktiva. Širitev področja uporabe tudi na področje eh, poslovanja med podjetji je bilo nekaj, za kar se je zauzemala komisija. Vaši konkretni primeri, ki ste jih danes omenili in ugotovljeni primeri zlorabe se strani komisije, bodo morda sedaj spodbudili države članice, da bi v novi preoblikovani direktivi, ki eh, jo bomo dali na mizo naslednje leto, eh, tudi upoštevali področje business to business. Končno v državah članicah obstaja uh, ustrezna m, zakonodaja tudi na področju kazanskega pregona, zlasti v Belgiji, Franciji in Avstriji, eh, ko gre za zaščito potrošnikov pred eh, takimi goljufi. Druge države članice pa v svoji nacionalni zakonodaji tega niso ustrezno uredile. Zato pač pričakujemo, in čakamo, ali bodo te države članice čez eno leto pripravljene v svetu podpreti eh, enotno vseevropsko zakonodajo, ki bo eh, zaščito potrošnikov razširila tudi na zaščito eh, podjetij. Najlepša hvala, gospod komisar, kolegice in kolegi. Imamo tudi predlog resolucije, o katerem bomo v zvezi s to temo glasovali danes. Eh, Glasovanje se začenja.